gospe in gospodje. Prosim, da začnemo z delom. In preden spremamo osnutek dnevnega reda, bi imam žalostno novico. Namreč Nedavno smo slišali, da je gospa Ulrike Bachrum Larsson, ki je bila švedska nadomestna veleposlanica in soporočevalka švedskega predsedstva. Ta gospa je 5. novembra preminula. Če pravilno vem, je imela raka in je nenadoma umrla. Tako da bi z vašim dovoljenjem švedskemu ministru za promet pisal v imenu našega odbora in izrekel sožalje ob smrti gospe Barklon Larsons in Želel bi potem izreči tudi, da naše iskreno sožalje prenesejo tudi družini in prijateljem te gospe. Skratka, če se strinjate, bi to pismo spisal ta teden, prav? Hvala. Kar se našega dela tiče, moramo sprejeti osnutek dnevnega reda, ki ga imate pred sabo. Ima kdo kakšen komentar? Če ne, lahko torej potrdimo dnevni red, kakor je bil predlagan. Hvala. Potem naj bi sprejeli zapisnik. Gre za zapisnik sestanka, ki je potekal 5. in 6. oktobra, torej se lahko strinjamo glede tega zapisnika. Prav, hvala. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izmenjava mnen s komisijo glede izvajanja pravic potnikov v zračnem prometu. Komisijo tukaj zastopa gospa Hutman, ki je pristojna direktorica za to področje, za to politiko. Komisija, beseda je vaša. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot veste, je komisija zelo intenzivno delala na temi potnikov in njihovih pravic v prometnem in v sektorju prevoza. Smo v letalskem prevozu najprej odprli trge, zdaj imamo 400 družb, ki letijo znotraj Evropske unije in 738 milijonov potnikov, ki letijo v Evropsko unijo iz nje ali pa v, znotraj Evropske unije. In ko gre za njihove pravice, za potnike in njihove pravice, je tudi eh, zračni promet tisti, kjer smo se prvi lotili te teme in upamo, da bomo od toč nadaljevali tudi na drugih um, področjih. Kot veste, bo 3. Uh, decembra začela veljati uredba na to temo. 9. oktobra je svet sklenil dogovor glede potnikov in njihovih pravic v celinskem um, prometu, vodnem prometu. In 17. decembra je naš 17. En, um, januarja naj bi se dogovorili glede pravic potnikov v avtobusnem prometu. Naj začnem s pritožbami glede pravic potnikov v zračnem prometu. Mislim, da moramo vse te številke videti v odnosu do številk, ki sem jih že omenila, namreč številk uh, letalskih družb in potnikov v zračnem prometu. Število pritožb vse čas raste in direktorat je prijel 553 pritožb samo septembra glede uh, uredbe in izvajanja uredbe 2061 skozi 2004. Izvajanje uredbe o pot, pravicah potnikov je odgovornost v prvi vrsti nacionalnih organov. Nacionalni izvršni organi so tisti, ki morajo izvajati uredbo. Ti organi vsako leto prejmejo približno 50 tisoč pritožb. To je bila številka pritožb lani. In te pritožbe večinoma zadevajo uredbo 261 skozi 2004. Dejstvo, da je izvanje te uredbe, predvsem v rokah državnih organov, še ne pomeni, da komisija ni zelo dejavna. Kot prvo, komisija zelo redno organizira sestanke z nacionalnimi izvršnimi organi. Namen tega je zagotoviti ne le to, da bi se uredba resnično izvajala, ampak da bi se izvajala tudi enovito po vsej Evropski uniji imamo multilateralna srečanja, hkrati pa bilateralna dvostranska srečanja z posameznimi organi. Prav tako smo organizirali dve konferenci o uredbi 261, načrtujemo pa še eno na začetku naslednjega leta. Poleg tega bo potekalo posebno srečanje čez dva tedna 23. novembra z nacionalnimi izvršnimi organi, ki so pristojni za izvajanje uredbe 1107 skozi 2006 glede potnikov z zmanjšanjo mobilnostjo. Dodatne dejavnosti se nanašajo na raziskavo, ki jo je podpredsednica Ajani sprožila prejšnji mesec glede vseh primerov, ki se nanašajo na eh, prtljago in izgubljeno prtljago v zadnjih dveh letih. Analiza prejetih odgovorov je potrdila dejstvo, da, če govorimo o absolutnih številkah, vidimo, da je na tem področju velik problem, ki ga je treba rešiti. Število prtljage, ki je bila zadržana na letališčih, je znašala 4,6 milijona med obdobju od januarja 2008 do oktobra 2008, skratka v obdobju desetih mesecev. Prav tako imamo tri študije, ki pravkar potekajo. Ena zadeva izvrševanje uredbe 261, ena izvajanje uredbe 1107. In vedeti moramo, da pri teh uredbah ni obveznosti poročanja, zato je zelo bistveno, da imamo te študije, da tako dobimo boljši upogled o to, kako se ti, ti uredbi izvajata. Tretja študija pa se posveča nacionalnim sistemom kazni, ki jih morajo uvesti in spostaviti nacionalne države in države članice glede uh, pravic potnikov v zračnem prometu in uredbe 1107. Kmalo bomo sprožili tudi novo študijo glede vprašanja prtljage. Na to naj bi sprožili tudi široko javno posvetovanje glede prvic potnikov v zračnem prevozu. Tukaj bomo pokrili tri uredbe, ki pokrivajo to področje, hkrati pa bomo vključili tudi um, težave z prtljago. Vse institucije in organi, uh, so pozvani, da se pri tem posvetu aktivno udeležijo in sodelujo in seveda bo tudi aktivnost in udeležnost Evropskega parlamenta zelo relevantna. Na začetku leta 2010 bo komisija objavila rezultate tega posveta in organizirali bomo tudi konferenco, ki sem jo pravkar omenila, kjer bomo te rezultate predstavili. Vsta input ki bo rezultat tega posvetovanja, kot tudi rezultat eh, študij, ki so v teku, bo podlaga za komisijo za sporočilo, ki bo objavljeno leta 2010 in ki bo po eni strani predstavilo oceno kakovosti izvajanja obstoječe zakonodaje, ki se nanaša na pravice potnikov v zračnem prometu, po drugi strani pa bo namen tega sporočila ocena potreb po in morebitnih dodatnih potrebah po ukrepanju Evropske komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Thank you. Hvala lepa. Za EPP, gospod Ivera. Hvala lepa za to poročilo o trenutnem stanju izvajanja pravic potnikov v letalskem prometu pred našim odborom tukaj. Kot eh, številni drugi poslanci in poslanke sem tudi jaz dobila kar nekaj pritožb državljanov, ki zaradi zavrnitve ukrcene ali zaradi daljših zamud niso bili deležni kakršnekoli pomoči in niso uh, mogli uveljavljati pravic, ki jim jih eh, daje evropska zakonodaja. No in od vstopa veljavo uredbe iz leta 2004, ki uveljavlja celo vrsto pravic za potnike zračnem prometu, lahko ugotovimo, da so se na neki celoviti ravni eh, pravice izboljšale oziroma njihovo izvajanje izboljšalo, vendar v številnih primerjih še prihaja do, do kršitev in se pravice ne uveljavljajo v redu. Eh, v določenih državah nimajo ustreznih eh, pristojnih organov, ki bi uveljavljali evropska pravila. Ampak to niso edini, ki nosijo odgovornost, kajti pogosto smo priča tudi pomankanju uh, ustreznega osebja na ravni letalskih družb, ki bi imelo stik s potniki, prav tako pogosto ugotavljamo slabo poznavanje pravic eh, potnikov in eh, prav tako osebje slabo obvešča potnike o njihovih pravicah. In to so težave, s katerimi se soočajo številni potniki. Torej, moje vprašanje, gospod Utman, je, kaj namerava komisija storiti, da bi izboljšali ob, obveščenost teh potnikov eh, in pa tudi same postopke na letališčih. Še ena pripomba uredba iz leta 2004 se zdi, da ne pokriva vseh primerov. Naj vam dam dva primera. Prvi je potnik, eh, katerega let so prestavili. To se zdi, da sploh ni v tem kontekstu. Drugo pa so potniki, ki imajo eh, transferne lete z dvema različnima eh, letalskima družbami. Podjetje oziroma letalska družba, ki je povzročila zamudo, ne zagotovi prenočitve ali kakršnega koli drugega nadomestila, če je treba. Eh, druga družba pa tudi nič ne stori, ker je bil njen let eh, pravočasen in tukaj prihaja do kar številnih težav za naše državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Divera, sedaj pa gospod Alkadruj za socialne demokrate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči in gospod Hautman, za to za kratek oris te situacije in tem, ki se našajo na pravice potnikov zračnega prometa. Omenili ste številne pritožbe, ki obstajajo, ki se vlagajo glede pravic potnikov zračnega prometa. Kar 50 tisoč takih pritožb je bilo lani. In prvotno se vlagajo prek nacionalnih organov. Že ta številka kaže, da tukaj obstaja problem in mislim, da je problem um, tak, ki ga gre iskati na številnih ravneh. Prvi, prva takšna raven je, kako zbiramo te pritožbe. Imamo statistiko in splošne številke, ampak vi, komisija, po mojem mnenju, nimate celotnega pregleda na situacijo. Verjetno ne veste, kakšne pritožbe vlagajo ljudje. Uh, morda se motim, ampak eh, zdi se mi, da zaradi pomankljivega sodelovanja med nacionalnimi organi nimamo dejansko eh, celotnega pregleda, da bi lahko prišli do pravih sklepov. Razmisliti moramo o boljšem zbiranju pritož, po večjem centraliziranju pritož, tako da bi se lahko iz njih kaj naučili. In morda bi vas lahko prosil oziroma vprašal tudi, ali iz določenih držav članic prihaja več pritožb ali, kot iz drugih, ali imamo kaj upogleda v to. Uh, Drugi problem, ki se nanaša na zakonodajo samo, je v tem, da imamo vtis, kot je gospod Vera že omenila, da obstajajo pomankljivosti. Namreč razmišlja se o določenih možnostih, kako bi se družbe lahko izognile svojim obveznostim, iz, ki izhajajo iz teh uh, um, uredb in iz teh pravil, naprimer višja sila. Kako nameravate zamašiti te luknje, da bi popravili te pomankljivosti in da bi bila zakonodaja strožja? In zadnja stvar, ki bi jo omenil, je ta, kdaj bomo lahko dobili celovit pregled izvajanja različnih uredb, ki se nanašajo na pravice potnikov. Pomembno je, da imamo vse stvari postavljene skupaj in uh, da tako lažje vidimo, na katerih področjih Evropska unija ni dober zakonodajalec. Omenili ste že prtljago, morda se lahko naučimo še kaj drugega iz te izredno, izredno visoke številke pritožb. Kje obstaja potreba za nadaljno zakonodajo na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa, gospod Alkadravi. Gospa Henes Plašert za ALDE. Ehm, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Nič novega ne vam ne bom povedala. Slišali smo že, tudi mene preplavljajo te pritožbe vsak teden glede družb, ki ne igrajo po pravilih in seveda ne pravim in ne trdim, da imajo potniki vedno prav, ampak v mnogih primerjih imajo. Torej, obstaja problem s komunikacijo, prav tako pa obstajajo pomankljivosti obstoječi zakonodaje, naprimer opredelitve, ki jih uporabljamo. V preteklosti smo imeli jasne dokumente uh, komisije, ki so bili namenjeni vsem zainteresiranim stranem, tako da bi nam lahko oni podali svojo opredelitev oziroma svojo razumevanje više sile in potem bi lahko na ta način dopolnili opredelitev. Ampak očitno se na ta način število pritožb, ki jih prejemamo, ni zmanjšalo. Sprašujem se, kaj bomo storili zdaj. Uh, kaj bo rezultat naslednje leto, kakšno sporočilo bomo dobili, kakšno priporočila bomo prijeli za nadaljne zakonodajne ukrepe. To bi se seveda lahko nadaljevalo v nedogled. Jasno je, da se tega ne moremo. Uh, lotiti in rešiti čez noč, ampak komisija nam zdaj ni povedala nič novega. Obstajajo stvari, ki povzročajo te pomankljivosti, zato bi pričakovala komisijo, da bo ukrepala prej, ne pa da čaka za raziskave, ki naj bi bile upravljene. Tako ne moremo nadaljevati. Vse te pritožbe še prihajajo, se še vlagajo, govorimo resnično o velikem številu potnikov, ne o deset ali sto potnikih, ampak na tisoče potnikov vsako leto ne dobi nadomestila. Tako ne moramo nadaljevati ali moramo resnično čakati na vse te raziskave eh, in uh, uh, mislim, da informacije že imamo, ki jih potrebujemo. Hvala. Gospa Lippenburger, zeleni. Ja, um, herzlichen Dank. Um, danke. Najlepša hvala. Hvala tudi za to poročilo, ki je resnično potrebno, kajti ugotavljam, da se pravice potnikov ne izboljšujejo v takšni meri, kot bi se morale. Imam zasebno statistiko samo za se v zadnjem obdobju je moja prtljaga uh, prišla kar sedemnajstkrat prepozno na cilj in um, rekord na zamuda je znašala kar tri mesecev. Ker sem torej to spremljala, sem lahko videla tudi, da se številni pritožujejo in da birokracija, ko gre za nespoštovanje pravic um, potnikov, je tako velika, da potem potniki umaknejo svoje pritožbe ali pa jih sploh ne podajo. To predvsem velja za sprejem invalidskih vozičkov, ko gre za pravico potnikov, ki so mobilno ovirani. Resno dobivam številne, številna pisma na to temo, kar celje, kar, kar, eh, celje škatle teh pisem dobivam. In potem, ko me ljudje vprašajo, ali naj s tem nadaljujejo in uh, jim pravijo potem odgovorni, da ne, kajti sicer jih ta družba sploh ne bo uh, prepeljala drugič na cilj. Skratka, obstajajo očitno neke, neki črni seznami težavnih uh, potnikov in morda bi morali tudi temu se posvetiti, kajti kar nekaj informacij sem dobila od potnikov, ki kažejo na to kar zadeva bolj formalno raven, bi me zelo zanimalo, kako obravnavate vprašanje, da zdaj, ko govorimo z zamujenim um, ukrcanjem ali pa z enkrat nenadnimi tehničnimi pomankljivostmi pri tolikih potnikih, kako število pritožb ne odraža število tovrstnih primerov, kajti resnično veliko ljudi se noče spustiti v ta birokratski postopek, ker so bodi si vedno na poti in jih to pač dodatno obremenjuje. Prosim, vključite tudi to v vašo študijo. Vedno znova poslušam, da ljudje pravijo, da to nima smisla. Um, seveda. Se mi, eh, ljudje rečejo, da se tega sploh noče lotiti, kajti to jih stane toliko napor napora in toliko časa um, in da tega časa potem sploh, um, ta vredno, vred, vrednost tega časa in potem v končni fazi sploh ni povrnjena. Tiste države članice, ki slabo izvajajo uh, zakonodajo, kako bomo zagotovili, da uh, bodo delovale bolje, če te niso resnično neodvisne, kako, kjer ta vložišča ne delujejo, kako jih bomo izboljšali, kako bomo dosegli, da bo država članica, ki ima določeno družbo, kjer to sploh ne funkcionira, um, napravila določen napredek. Skratka, sama vidim ogromne probleme pri izvajanju in izvrševanju uh, in vse skupaj bo postalo mrtva črka na papirju, kajti če se te kršitve ne obravnavajo in Unija ne ukrepa, potem rezultatov tudi ne more biti. In zadnje vprašanje se nanaša na izkazovanje cen. Na internetu še to vedno ni urejeno, številne letalske družbe še vedno uh, vabijo potnike v London z 19,90 uh, evrov, v končni fazi pa jih je potem 120 uh, ali pa 130 evrov, ki je treba plačati. Mislim, da je tukaj treba razmisliti o mehanizmu. Eh, izvajanja in izvrševanja, sicer bo to vse skupaj ostala mrtva zakonodaja in tudi Evropski parlament in njegove dejavnosti na tem področju so bolj ali manj neobstojni. Mislim, da, drž, eh, da družbe, letalske družbe če dalje bolj gledajo na potnike kot na breme in mislim, da to vrstni položaj uh, ni trajnosten. Hvala. Najlepša hvala, gospa Foster, za ECR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila komisiji. Ta odbor ste prišli z tako imenovanim posodobitvijo uredbe iz leta 2004 in takrat sem že bila tukaj poslanka in mislim, da je tukaj statistika pomankljiva. Seveda, govorimo sedaj o 730-728 milijonih potnikov potem o 50 tisoč poizvedbah, kaj je poizvedba in kaj je pritožba, kakšna je razmejitev med obema. Razumem, da je komisiji težko bilo pridobiti informacije iz določenih držav članic, kajti nekatere države članice očitno bolje zbirajo informacije kot drugo. Vendar ni dobro, da pridete nazaj v ta odbor in nam Eh, mečete pred očite številke, kajti to, kar mi moramo vedeti kot člani tega odbora, je to, o čem dejansko govorimo. Imeli smo zelo dobro uredbo, ki je začela veljati leta 2004. Bilo je posem jasno, kakšne so zahteve, kaj se zahteva od družb in od drugih in kaj se priznava potnikom. Ne glede na to, pa to, kar vemo in kar je jasno, je, da so nekatere družbe tudi pred to zakonodajo bile dobre družbe in da so ljudje radi leteli z njimi. Razlog takrat za uredbo je bil v tem, da smo vedeli, da obstajajo druge družbe, ki ne ravnajo skladno in ki ne skrbijo za svoje stranke, za svoje potnike. Zato smo sprejeli to uredbo. Zdi se mi zdaj, da se problem le še veča in sedaj v tem času pravzaprav nismo dobili dovolj povratnih informacij z komisije imamo uredbo, ki se ne tolmači ustrezno, ki se ne uresničuje ustrezno. Veliko panožnih uh, orga, organizacij očitno dobro deluje, drugi pa ne. In vedeti moramo, katere so to in vedeti moramo, kako uh, bomo uh, ukrepali. Vedeti moramo torej, katere družbe ne ravnajo s svojimi potniki ustrezno. Uh, To je prvi korak. Sedaj torej moramo vedeti, da se moramo tem vprašanju posvečati vse čas, vendar pa veliko bolj ustvarjalno, bolj konstruktivno. Na koncu pa bi gospod predsednik povedala še, da je gospa Littenberger zelo dobro omenila temo prikazovanja cen. Vemo, da imajo številne družbe zelo dobre spletne strani, ko prideš na njihovo spletno stran, točno veš, kakšna je celotna cena, preden prideš do drugega koraka. Še vedno pa obstajajo družbe, pri katerih moraš iti čez 23 korakov, preden ti izračunajo končno ceno. In mislim, da to ni prav, kaj ti eh, to kaže, da obstaja velika neskladnost in tukaj potrebujemo veliko več pojasnil. Torej, predlagala bi, da se komisija vrne. Um, k nam naslednjič, ko bo imela podrobneje informacije o tem, kakšno je dejansko stanje. Vedeti moramo, ali dejansko potrebujemo dodatno sporočilo ali dodatno priloga k tej uredbi v prihodnosti. In to bi bil torej eh, predlog eh, naše politične skupine. Hvala. Hvala lepa, gospod Kosa. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság! Gospe in gospodje, opozorila bi vas na 50 milijonov invalidov, ki živijo v Evropski uniji. Njihove pravice, glede na uredbo, bi naj bile zagotovljene, tako pravi uredba. Slišali smo že, da obstaja več problemov. Invalidi so podvrženi diskriminaciji in njim zagotovljena enakovredna obravnava med potovanji. Kaj bo torej storila komisija, da bi tej diskriminaciji invalidov naredila konec, tako da bi bile njihove pravice zajamčene in da bi bili ljudje eh, obravnaveni enako kot vsi ostali potniki? Morda je najpomembnejši problem v tolmačenju uredbe obstaja več zelo različnih tolmačen. Eden od poslancev je že omenil invalidski voziček. To, ta ni prtljaga, ampak tudi to je stvar tolmačenja. Nekatere družbe ravnajo z eh, vozički kot prtljago, kot skosi prtljage. Zgodilo se je že, da je oseba, ki potrebuje uh, invalidski voziček morala ostati brez njega cel dan. Uredba pravi tudi, da iz določenega razloga invalidom lahko v določenih primerjih onemogočijo vstop. Španska družba je zavrnila vstop šestim sluhim potnikom in tudi to je očitno povezano s težavo tolmačenja predpisov. Torej, moje vprašanje je, kaj bo storila komisija, da bi zagotovila, da bo tolmačenje te uredbe in teh uredb ustrezno. Prav tako menim, da preden spremimo novo uredbo, bi morale organizacije, ki predstavljajo invalide, tudi imeti svoj glas. Hvala lepa, gospod Kosa, podpredsednik Rike. Merci, Monsieur le Président. Je... Euh, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa komisiji za to poročilo o tej uredbi. Vidimo, da imamo kar nekaj težav z oceno števila pritožb. Vidimo, da se te pritožbe množijo, da so vse pomembnejše. Zanima pa me, ali sploh vemo, koliko pritožbam je ugodeno, se pravi, da potem po pritožbi se ustrezno ta prošnja reši in pride do ugodne rešitve. To je ena stvar, ki me zanima. Druga stvar, ali vemo, koliko pritožb konča pred sodiščem in kaj se zgodi z njimi potem. Tretje vprašanje pa je seveda povezano s prvima dvema vprašanjima, se pravi, kakšne prisilne ukrepe ima sploh na voljo komisija za uveljavljanje te uredbe kajti to, kar se mi nekako zdi zdaj, potem, kar smo slišali, je, da imamo vse bolj natančno uredbo, vedno več eh, pritožb in očitno uredba pač ne funkcionira in uredba ni sposobna prisiliti prevoznike v to, da zagotavljajo izvajanje pravic. Glede na to, da imamo eh, številne pritožbe in glede na to, da se potem pritožbe rešujejo v strezno poredni poti, potem pride tudi do sodnih sporov In bojim se, da glede na to, da nimamo jasnih podatkov, tukaj govorimo bolj o teoretičnih zadevah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz se priključujem eh, mnenju gospoda Rikeja. Meni se zdi dejansko pomembno, da to, kar tukaj sedaj določamo glede pravic potnikov in kar izvajamo in eh, peljemo naprej na tem področju, uh, da to dejansko potem izvedo tudi potniki in voljivci. Obstaja veliko pravic, ki jih lahko uresničimo, če imamo pravice. Imamo številne uredbe, vendar pa nismo kot normalni potnik, letalski potnik, ki naleti vsak dan, vedno v položaju, da bi te pravice tudi izvajali. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da razmislimo tudi o tem, kako komunicirati te pravice in kot drugo, da bi razmislili tudi o tem, kako bi voljivcem v naših državah članicah pojasnili, kako se te pravice izvajajo v posameznih državah članicah? Ali, ali se to naj izvaja preko organizacij za zaščito potrošnikov in tako naprej, ali prek koga drugega? Kaj ti vem, iz naš, v moje državi je to težko uresničevati prek, uh, družb, prek letalskih družb, predvsem zaradi stroškov in um, tveganj. Skratka, koristno bi bilo, če bi potniki dejalno, dejansko imeli orodje v rokah, s katerim bi lahko uresničevali te pravice. Mislim, da je sicer to res odgovornost države članice, ampak mislim, da lahko tudi od, mi razmišljamo o tem. Hvala lepa. Glede na to, da se nihče drug ni javil besedi začasno da bi komentiral gos, ja, besede gospe Hutman, se vam zahvaljujem vsem za enkrat za vaše prispevke. To, česar ne bi želel videti, je, da bi ta parlament ustrajal pri uredbah, zaradi katerih je letenje manj varno, kot je ta trenutek. In sicer vemo, da je trenutno polet dokaj varen način prevoza. Prav tako ne bi želel, da bi moral kapitan biti v položaju, ko bi moral odločati, ali naj bi poletel z letalom ali raje plačal nadomestilo. In to ravnoteže moramo najti. Pri vsem, kar počnemo in pri vsem, kar izhaja iz uredbe 261. To, kar pa se mi zdi, da je jasno sporočilo, je, da obstaja občutno pomankanje informacij, ki jih imajo potniki glede svojih pravic, ko se soočijo s problemom, naj gre za zamudo ali za odpoved leta. In občut, očitno obstaja tudi veliko pomankanje znanja na strani letalskega osebja, kot tudi osebja, ki ravna uh, s prtljago, glede naš, njihovih obveznosti in eh, pristojnosti. Ne vem, ali je naša težava v tem, da ti ljudje niso ustrezno sposobljeni, ali je krivda na strani letalskih družb. To me niti ne zanima. Rad bi videl, da se stvar razreši tako, da bo osebje. Da bo zemljsko osebje dejansko vedelo, kaj uredba pravi in kakšne so njihove naloge. Vem, da zemljsko osebje včasih niti ne ve, da je določen let uh, zadržan. Ponavadi jim to povedo potniki in tudi uh, gospa Foster in jaz smo o tem lahko diplomirala prejšnji teden v Manchesteru, ampak tako pač je. Drugo vprašanje, ki ga moramo obravnavati, pa so zamude. Mislim, da je bila gospe Hane Splašard, ki je rekla, da to, kar moramo videti in vedeti, je, katera področja pritožb so najbolj pogosta, ali gre tukaj za odpovedi letov ali za zamude. Predvidevam, da, da so to verjetno zamude, kajti z zamudami je vedno povezano tudi vprašanje skodelice kave ali kosila in tako naprej. Tako da bi bilo dobro vedeti, kakšne so pritožbe po naravi, ne le zato, da bi vedeli, ali šlo za zamudo ali za odpoved, ampak tudi zato, da bi vedeli, katere so družbe nosijo največ krivde. Gre tukaj za čarterske lete, za redne lete ali pa za to, kar vsi sumimo, ampak morda temu ni res tako, da gre tukaj za nizkocenovne družbe ali gre za regionalne družbe. Skratka, s to vrstnimi informacijami bi lahko mi veliko bolje uh, delovali naprej in lahko bolje proučevali vzroke. Še nekaj bi rekel. Tudi preusmerjanje letov je velik problem. Letalske družbe bodo preusmerile let le na svoje storitve in to lahko pomeni, da boste pet ur sedeli na letališču, zato da bi se peljali z njihovim letom, namesto da bi leteli, s, da bi vas ukrcali na prvi let, ki leti v Bruselj prek tistega letališča. To je ena od najljubših potez um, letalskih družb. Skratka, preusmerjanje letov ne pomeni preusmerjanje letov po lastni družbi in po letih lastne družbe, temveč po letih vseh družb, ki letijo prek nekega letališča. To bi želel izredno povdariti. Tri stvari bi povdaril. Prikaz cen je že bil omenjen in še vedno imamo težave z oglaševanjem leta v Dublin za en evro in mislim, da še nišče med nami in oziroma nišče nasploh ni letel v Dublin za en evro. Torej, tudi to moramo preučiti. In potem tudi zavaroval, zavarovanje. Problem, ki se pojavlja z skupinami starejših in je ta, da ljudje težko dobijo zavarovanje, ki ga lahko plačajo, bodi si za počitnice, za pot, ko se odpravljajo na počitnice ali za kakšen drug namen. 20 let že sedim v tem parlamentu in vsta čas poudarjam, kako pomembno je, da imamo nov svežen direktiv, ki se nanaša na potnike in ki bo povezala tako direktivo 261 Eh, in druge stvari, ampak to se očitno nikoli ne zgodi. Obstajajo probleme za zavarovanje, ljudje ga ne morejo plačati, zato da bi lahko potovali. In stvar, ki jo je omenil gospod Koza in še nekateri drugi, ki in, uh, se nanaša na invalidnost. Leto 2009 se skoraj da končuje, smo že skoraj da v leto 2010 ali ni neverjetno, da ljudem še vedno ne dovolijo potovati z letom ali kakorkoli že, zaradi tega, ker so invalidni. To je nekaj, kar pa še v viktorijansko dobo, ne pa v sodobni čas in v leto 2010. Imamo primer ljudi, ki potrebujejo kisik, lahko ga uporabite, lahko ga uporabljate na krovo, vendar pa morate uporabiti našega in to vam zaračunamo toliko in toliko. Mislim, da moramo znova pogledati kaj piše v uredbi 261 in mislim, da moramo eh, zavezati vse zanke, vključno z višjo silo. Še posebej, ko gre za, če naprimer. Če krilo pade z letala, da to ni višja sila. Pomembno pa je podariti to, kar je rekla gospa Foster, da tukaj ne skušamo ujeti tistih, ki delujejo dobro. Tisti, na kateri se moramo osredotočiti, so tisti, uh, ki ne delujejo dobro. Torej, slabe fante so, uh, moramo loviti. Zato pa potrebujemo dejstva in številke, tako da lahko nadaljujemo s to uredbo. Vaša odgovornost je, komisija, da predložite in nam predstavite te, dejst, te številke in dejstva in morda imate tudi določene zamisli, potem pa zakonodajo prepustite nam. Pri tem smo dokaj dobri, vsaj običajno, vendar pa tega ne moremo uh, narediti, če nam ne zagotovite dejstev in številk. Na kaj se moramo sredotočiti? Na raven držav članic, na posamezne družbe, kaj moramo storiti in to streljivo nam morate zagotoviti vi in brez skrbi, potem bomo že mi izstrelili vsa streljiva. Prosim, želite odgovoriti komisija? Da, seveda, poskušala se bom odzvati na pripombe. Najprej bi rada dejala, da res obstaja pomankanje informacij. In podpisali bomo pogodbo za veliko kampanjo, informacijsko kampanjo, ki bi naj zajela potnike letališča in letalske družbe. Upajmo, da bomo tako izboljšali razmere. kar se tistih točk tiče, ki niso zajete v uredbi, kot je preusmeritev letov in povezovalni leti. To so nekatera od vprašanj, ki so zajeta v procesu javnega posvetovanja, s katerim bomo začeli. In informacije o teh vprašanjih bomo imeli in na podlagi posvetovanj in študij bomo lahko tudi povedali, ali bi morali spremeniti uredbo, da bi zajeli tudi ta nova vprašanja. Prav tako, kot sem že dejala, dejstvo, da uredba ne omenja obveze poročanja izvršnih organov, to je glavna težava pri pridobivanju pravih številk za uporabo uredbe. Kot veste, je bil podan predlog, tudi za avtobusni prevoz, naprimer, smo to vključili, to poročanje, ker smo se iz preteklosti marsikaj naučili. Gospod Kaduri je povprašal o tipologiji pri tožb. Naj povem, da so glavni incidenti, ki so bili sporočeni, odpovedi letov. To predstavlja približno 34,6 odstotkov vseh incidentov. Zamude pri letih so na drugem mestu z 32,5 odstotka primerov. Zavrnitev ukrcanja 9,3 odstotka, težave s prtljago pa predstavlja zelo nizek odstotkovni delež, 5,4 odstotka. Poškodba predlaga 1,8, zamuda 1,3 odstotka. Imamo nekaj vprašanj, s katerimi se ukvarja Evropsko sodišče in tu bomo pridobili več jasnosti, ko bomo imeli sodbe. Dve sodbi že imamo. Najprej, kar se koncepta leta tiče in potem, kar se izrednih okoliščin tiče. In to omenjam zato, ker gre tudi za tehnične zamude. To je omenila gospa Lichtenberger. Sodišče je pojasnilo, da to niso izredne okoliščine in zato torej veljajo običajne določbe uredbe. kar se izvajanja tiče, naj povem, da imamo izvršne organe na nacionalni ravni. Ti so organi, ki so v prvi vrsti pristojni za izvajanje te uredbe. Potem pa imamo tudi države članice, ki morajo zagotavljati, da ti izvršni organi opravljajo svoje delo. Na prvi ravni nacionalnih izvršnih organov imamo možnost uvedbe sankcij in lahko povem, da skoraj vse države članice že imajo možnost uvedb sankcij za letalske družbe. Nadalje, če vidimo, da nacionalni izvršni organi ne upravijo svojega dela, potem lahko komisija začne s postopki kršitve proti določeni državi članici. Vendar pa tukaj potem seveda moramo dokazati ozorec, ki kaže na to, da izvršni organi ne upravljajo svojega dela tako, kot bi morali. kar se transparentnosti cen tiče. Gospa Lichtenberger in gospa Foster sta o tem popraševali. To vprašanje je zajeto v uredbi 108 skozi 2008 in je začela veljati lani. Tako da upamo, da se bodo razmere izboljšale začetkom veljavnosti te uredbe vendar pa obstajajo še nekatere vprašanja, ki niso zajeta v tej uredbi. Naprimer, vprašanje dodatnega plačila za prtljago. In to je vprašanje, o katerem bomo tudi govorili o javnih posvetovanjih. In to sem že dejala, se bo začelo kmalo. Kaj še? Dejstva številke. Da, kot sem omenila, imamo zelo veliko študij, ki tečejo poleg tistih, ki sem jih že omenila, imamo še dve študiji EAZE, ki tudi tečeta. In kot sem dejala, sem pripravljena priti spet nazaj v ta bor in podati več številk, ki bomo pridobili na podlagi vseh teh dejavnosti. Seveda, izvajanje ni idealno, kot sem dejala, sodelujemo z izvršnimi organi, da bi razmere izboljšali. Spomnili se boste, da smo v odboru že pojasnjevali, da tesno sodelujemo z izvršnimi organi v državah članicah. Naprimer zato, da bi imeli enotne obrazce za pripombe. Tako, bi, tako smo stvari poenostavili prav tako. Si želimo enotne obrazce za pritožbe i should also mention that even though on no pa naj omenim še da čeprav vsi potniki seveda niso zadovoljni moramo reči da na strani letalskih družb se tudi pritožujejo da smo preveč strogi da so izvršni organi preveč strogi in preveč togi torej morda lahko rečemo da obstajajo težave na obeh straneh Vendar pa gospod predsednik komisije počne vse, z vsem, kar imamo na razpolago in mislim, da smo bili zelo dejavni na to temo, da bi izboljšali razmere. Kot sem dejala že v vodoma, bomo podali sporočilo naslednje leto, temeljilo bo na vseh informacijah, ki jih bomo pridobili, posvetovanja, študije, sestanki z izvršnimi organi. In potem bomo lahko podali zaključke, ali bi morali spremeniti obstoječo zakonodajo ali pa bi morda morali proizvesti celo novo zakonodajo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Morda želi kdo zastaviti še kakšno pod vprašanje. Če to želite, potem zelo na kratko, strok bom. Hannes Plašat, Foster, potem pa Lichtenberger. Se mi je kar zdelo, ja z vsem dožnim spoštovanjem, kar precej vprašanj, na kar precej vprašanj niste odgovorili, Enis Plešard. Da, hvala lepa. Kratka bom in da je komisija zelo dejavna na tem področju in to cenim, vendar pa kar me je presenetilo, je, da sedaj govorite o teh sodbah, tega te poznam. Vendar pa ali ni to znak eh, šibkosti, da to prepuščamo sodišču? Zakaj? Nismo mi tisti, ki bi pripravili tako dobre opredelitve, da ne bi bilo manevrskega prostora ne za letalske družbe in ne za potnike. Mislim, da ne smemo prepuščati sodišču. Zagotoviti moramo, da bo zakonodaja delovala tako, kot mora. Na to lahko odgovorim sam. Če smo želeli pridobiti pravice, smo morali izvodeniti to, kar smo imeli na začetku in to je bila težava. Nekateri smo govorili o vrzelih, preden smo glasovali celotni stvari, vendar pa prav imate. Gospa Foster. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro bi bilo, če bi komisija v prihodnosti še govorila o tem v odboru. In imeli bomo tudi informacije in podrobnosti. O tem želeli bi si jih imeti pred sestankom z vsemi podrobnostmi in podatki, ki jih potrebujemo. In potem, kar se podatkov, o katerih ste govorili vi, kar se pa usmeritve leto tiče. in ko letalske družbe pravijo, da ne morete dobiti naslednjega leta, ker to ni njihov let ali nimajo dogovora z drugo letalsko družbo, mislim, da bi morali tukaj bolj pritisniti kot potnik, kajti če boste to storili, potem bodo našli možnost. In mislim, da nekateri si to zelo na široko razlagajo in to ni cilj uredbe iz leta 2003. Brussels Airlines se tega ne zaveda sam se. Gospa Lichtenberger. Frage und zwar vprašanje. In sicer, ali zadošča samo sporočilo, ko pa vidimo, da nimamo možnosti priti do pravih podatkov. Torej, da moramo izdelati študije za nekaj, kar morajo pravzaprav pripraviti države članice komisiji. To se mi zdi premalo. Zračni promet je vedno tisto področje, kjer je EU najbolj dejavna pri pripravljanju politik. In če sedaj govorimo samo o potnikih, potem bo to imelo zelo slabo podobo za EU kot celoto. Mislim, da moramo to upoštevati. In mislim, da bi potrebovali tukaj več kot samo preprosto sporočilo. Ali ni to res? Ed. Ja, dank u wel, voorzitter. Het verondert mij een beetje dat de, de commissie nog wat aarzelt om te komen met een... Kaduri? Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, jasno je, da imamo težave. Komisija nekoliko vpliva s pripravo sporočila. Že pred dvema letoma smo imeli poročilo o izvajanju zakonodaje in že takrat smo dejali, da je komisija dejala, da bo pripravila sporočilo in tako dalje, da bo se skupaj analizirala. Sedaj pa slišim podobne stvari od komisije, torej zahtevam ukrepe za reševanje teh težav. Naj vodimo razpravo? Prav. In potem moramo odpraviti te pomankljivosti. Vendar pa resnično se mora nekaj eh, zgoditi, kar se interpretacij in številk tiče. Omenili ste nekaj številk. Dobro. Vendar pa to so samo tiste pritožbe, ki pridejo k vam. Da pa teh 50 tisoč pritožb ki so vložene v državah članicah. Tukaj pravzaprav sploh nimamo predstave, kaj se dogaja. Tako da resnično moramo poskrbeti za to. Hvala lepa. Grosch. Gospod Groš. Ähm, äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam seveda izhajam iz tega, da potrebujemo študije in podobno. Vendar pa lahko bi podali lahko bi dobili strani komisije konkretni predlog. To seveda ne pomeni, da bi se nekateri stvari nalotili bolj temeljito, vendar pa tam, kjer imamo dovolj podatkov, kot smo dejali, to je pomemben tema, bi to lahko storili. Torej, pravice potnikov so pomembna tema in to je pomembno tudi za parlament, postavljajo temelje za državljane. In ne smemo sedaj imeti slabih, zavestno slabih pravil o izvajanju in da bi se skupaj razvodenili. Tukaj moramo ostati konkretni. Predstavnica komisije, mislim, da ste uvideli, da se poslanci ne strinjajo ravno s trenutno uredbo. Skušam biti diplomatski. Želim si nekaj več prizadevan dejavnosti. Vendar pa kot je dejal gospod Koza, moramo spregovoriti tudi o invalidnih osebah. Tako da prosim, vračam vam besedo. Yes, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se težav tolmačenja tiče, mislim, da pač Evropsko sodišče interpretiram evropsko pravo. In vemo tudi, da pri pogajanjih o uredbah Evropske komisije imamo konstruktivne dvoumnosti, tako bi to imenovala. In razprave o tem besedilu so bile zelo težavne. In ni gotovo, da bodo nove razprave, da bi razjasnili koncept, da bodo resnično vodile do tega, da bi dobili boljše besedilo. Če ne pride do strinjanja med sozakonodajalcema, potem ne bo jasnosti in mislim, da se lišče opravlja dobro delo, kar se pojasnevanja besedila tiče in na način, ki je zelo zadovoljiv tudi za parlament. Vprašanje, ali je sporočilo dovolj sporočilo bo najavilo in pripravilo nekaj zakonodajnih predlogov. Vendar pa veste, da moramo pri komisiji pripraviti boljšo zakonodajo in to nas obvezuje, da imamo prave podatke za to, da bi resnično izvedli presojo vplivo predlogov, ki jih podajamo. In zakaj imamo težave s podatki? To je gotovo pomankljivost uredbe, vendar pa vemo, da pri pogajanjih o pomorskem in avtobusnem prometu, da smo imeli zelo veliko težav pri prepričevanju držav članih, članic v delovnih skupinah, da bi imeli pravo poročanje. Kajti to se jim zdi veliko administrativno breme. Mi pa smo starali, da ta določba ostane v besedilu vendar pa to bi lahko bila ena od sprememb tudi za besedilo o pravicah zračnih potnikov. <laughs> Še drugič. Invalidne osebe. Ali bomo resnično rekli invalidnim osebam, da naj počakajo, da bomo dobili sporočilo in da je vse lepo in prav. Ja, Hans, Kot sem že dejala, so pravice. Specific meeting with the NEBs on this issue on the 23rd of. Osebe z omejeno gibljivostjo, da bomo torej eh, podali to sporočilo. In prav tako bodo invalidne osebe zajete sporočilo, ki bi prepravljeno naslednje leto. In ogledali si bomo, ali potrebujemo kakšne nove določbe v zakonodaji, ali so kakšne verzeli v sedanji zakonodaji. Naslednje leto, žal mi je, da sem tako radoveden, ali je to januar ali december, kajti to je pereča težava. In to želijo izpostaviti poslanci. Če boste dejali 31. decembr naslednje leto, potem bom znemiren. Če boste pa rekli 1. januar, potem bo to čudovito. Torej, približno nam povete, prosim. My... Gospod predsednik, ne vem še, kdo bo moj komisar naslednje leto. Imeli bomo novo komisijo in zelo težavno je že sedaj vedeti, kdaj bo objavljeno to sporočilo do poletja bo pripravljeno, gotovo, vendar pa ne morem jamčiti, kdaj bo komisija to dala na svoj dnevni red v tem trenutku. Kozer, best, uh... Gospod Koza, potrudil sem se po najboljših močeh. Okay. Thank you for that. Next item on the agenda. Tako, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnenj s komisijo o akcijskem načrtu za mobilnost v mestih kar se nas tiče, so koordinatorji želeli razpravo s komisijo, ki sledi priporočilom, ki smo jih sprejeli. Poročilo se vari v prejšnjem sklicu parlamenta. Gospa Hukmen je odgovorna tudi za to, torej, ali je to slab dan za njo. Prosim, torej, dajem vam besedo za akcijski načrt za mobilnost v mestih. Prezident. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim povedati, da zelo cenimo podporo Evropskega parlamenta, ki smo jo imeli v preteklosti glede te teme. Mnenja smo. Se opravičujem. Gospod in gospodje, če želite zapustiti dvorano, potem to storite tiho, ne kot nogometni navijači. Če se želite pogovarjati, se lahko pogovarjate zunaj, tako da bomo lahko eh, slišali in tudi poslušali komisijo. Hvala lepa. Prosim. Yes, thank you. Uh, in, in several impo- Hvala lepa. Na kar nekaj pomembnih področjih nismo dosegli ciljev kot EU ne da bi vključili mest in ne da bi imeli strategijo o mestni mobilnosti. Tukaj gre za okoljske vprašanja, podnebne spremembe, zdravstvene vprašanja, regionalno razvojno vprašanja in tudi za tehnološki razvoj. Cili evropske prometne politike ne morejo biti doseženi, ne da bi se ogledali mobilnosti v mestih, kajti promet v mestih je del evropskega prometa in mesta so izvor in cilj velikega dela prometnih tokov po EU, še prav posebno, kar se TEN-ov e tiče. Kot veste, je urbanizacija eden glavnih izzivov za prihodnost prometa. To je komisija sprejela lani junija. Zato je umestni pregled Bele knjige leta 2006 napovedal razprave o dodani vrednosti Unije, kar se mestne mobilnosti tiče. Med pripravo zelene knjige smo se na široko posvetovali z zainteresiranimi stranmi in razprava, ki je sledila zeleni knjigi o novi kulturi o mestni mobilnosti, nam je pomagala definirati tista najbolj ključna področja za ukrepe na ravni EU. Razprava je naletela na velik odziv in prispevki državljanov in zainteresiranih strani so dokazali, da si želijo, da bi Evropska unija odigrala svojo vlogo na področju mestne mobilnosti. Akcijski načrt je bil sprejet 30. septembra. Predlagamo 20 srednje in dolgoročnih praktičnih ukrepov, ki bodo začeli veljati progresivno od leta 2012. Velika večina ukrepov in zamisli, ki jih je predlagal Evropski parlament aprila v svojem poročilu na lasno pobudo, je tudi našla pot v to zadnjo različico akcijskega načrta ukrepe smo razvrstili v 16 glavnih ukrepov skupin, ki izhajajo iz javnega posvetovanja. Ukrepi se dopolnjujejo, prav tako pa dopolnjujejo vrsto drugih pobud na ravni EU na drugih področjih. Pregled izvajanja akcijskega načrta načrtujemo za leto 2012. Potem pa se bomo odločili, ali bomo posegli še po nadaljnih ukrepih na tem področju. 16 ukrepov, to so naslednji. Najprej gre za celostne politike, spodbojene celostnih politik. In tukaj gre za trajnostno politiko mobilnosti, ki se nam zdi ključnega pomena za trajnostno politiko mobilnost v mestih. Prav tako bomo imeli ukrepe znotraj tega, kar se tiče regionalne politike mobilnosti v mestih, povezovanja, pa tudi kar se eh, zdravja v mestnem okolju tiče. Druga tema se osredotoča na državljane. Tukaj gre za pravice potnikov v javnem prevozu, naprimer gre za boljši dostop za osebe z omejeno mobilnostjo za izboljšanje informacij o prometu za potnike, dostop do zelenih območij, podpora za kampanje za spodbujanje trajnostnega vedenja v zvezi z mobilnostjo in vključitev energetsko učinkovite vožnje v programu usposabljanja voznikov. Tretja tema zajema zeleni mestni promet. In to vključuje ukrepe za ukrepitev raziskovalnega in predstavitvenih projektov za vozila z manjšimi emisijami ali brez njih. To končuje tudi spletni vodnik o čistih in energetsko učinkovitih vozilih, študijo o urbanih vidikih internalizacije zunanjih stroškov in študijo o izmenjavi informacij o mestnih sistemih za določene pristojbin. Četrta tema. Okrepljeno financiranje tukaj želimo zagotoviti več EU sredstev. Želimo optimizirati obstoječe vire financiranja najprej, bolje jih usklajevati. Želimo pa tudi analizirati potrebe za prihodnje financiranje glede na naslednjo finančno perspektivo. Peta tema. Izmenjava izkušenj in znanja. šlo bo za posodobitev podatkov in statistik. Potem imeli bomo ukrep za ustanovitev opazovalne skupine za mobilnost v mestih. To smo prevzeli iz poročila parlamenta iz aprila. In prav tako bomo skušali spodbuditi sodelovanje pri mednarodnem dialogu in izmenjavi informacij. In še zadnja tema, optimiziranje mobilnosti v mestih kar se tvornega prometa v mestih tiče in kar se inteligentnih prevoznih sistemov za mobilnost v mestih tiče. Nismo čakali na sprejetje akcijskega načrta. Začeli smo že izvajati nekatere ukrepe prej. V zadnjih mesecih smo imeli kar precej dejavnosti, kar se mestnega prometa smo, tiče smo sprožili kar nekaj projektov subvencij in eh, požili bomo, začeli bomo tudi šestimi izvranimi projekti, prav tako smo začeli z dvema študijama. Ena bo imela za temo zelena območja in tukaj bomo imeli območja, ki že obstajajo in ki jih še načrtujemo in imeli bomo tudi priporočila za izmenjavo dobrih praks. Prav tako pa bo to pomagalo najti pravo ravnoteže med eh, cilji okolja in mobilnosti. Druga študija si bo ogledala medoperabilnost, način plačila za vozovnice v različnih tipih prometa. Prav tako pa pomagamo javnim organom pri nakupu energetsko učinkovitih prevoznih sredstev, naprimer avtobusi, za bolj eh, zelen promet. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Iz odbora regij je z nami gospod Bor, kajti želeli so sodelovati pri tej razpravi in spregovoril bo pred koordinatorjami. Pet minut, prosim, sir Albert. Uh, Hvala lepa, jaz tudi opravičujem za krajšo zamudo. Uh, Najprej bi dejal, da upam, da bomo lahko ta vaš interes glede akcijskega načrta za mobilnost v mestih in interes odbora regij, ki predstavlja lokalne regionalne oblasti, v prihodnjih mestih popeljali naprej na način, kot nam je to uspevalo tudi že v preteklosti. Zelo tesno sem sodeloval s poročevalci Evropskega parlamenta predvsem zborna Savarijem, ker zadeva to poročilo na lastno pobudo, pri pripravi ne le našega odgovora na mnenje parlamenta, ampak tudi pri pripravi mnenja odbora regij, tako kar zadeva zeleno knjigo in kar zadeva samo poročilo na lastno pobudo Evropskega parlamenta. No, zdaj smo v odboru regij začeli s tem procesom. Sam sem bil imenovan za poročevalca dokument za razpravo bomo obravnavali v komisiji Koter v odboru regiji prihodnji teden. E, svoje mnenje bi potem sprejeli v komisiji Koter v drugem tednu februarja, v plenumu pa bomo to potrdili aprila. To je torej časovnica, ki bo e, pustila dovolj časa tudi sprejetju morbitnih dokumentov na vaši strani. Vsekakor si želim razviti tesno sodelovanje z odborom za promet, eh, tako da bi v svojem mnenju tudi vključil določene vprašanja, določene zadeve, ki jih že vi želite izpostaviti in eh, upam, da bomo lahko tudi v obratni smeri lahko zagotovili mi pomoč z vidika regionalne in lokalne eh, ravni, kar zadeva oblikovanje stališč parlamenta. No, kot je bilo ravno kar žele, eh, rečeno, je verjetno kaj malo razlik med nami in komisijo glede tega akcijskega načrta. Komisija je prisluhnila temu, kar smo dejali, prisluhnila je parlamentu, prisluhnila je tudi odboru regi in eh, mnogo tega, kar smo zahtevali, je dejansko tudi zajeto v ta akcijski načrt. Ključno vprašanje za vse nas je bilo vprašanje subsidijarnosti. Mislim, da je komisija to še posebej dobro rešile v samem eh, poročilu o akcijskem načrtu, ker to vsekakor je bilo eh, težavno vprašanje za lokalne regionalne oblasti, ki so odgovorne za eh, mobilnost v mestih. Te so bile nekoliko negotove glede sodelovanja na ravni EU. Mislim, da smo vsi lahko zadovoljni, da akcijski načrt rešuje tudi to problematiko. Je seveda še nekaj zadev, znotraj akcijskega načrta, ki bi si jih morda želel nekoliko bolj osvetliti. Danes smo imeli srečanje v Generalni direkciji za transport in energetiko. Govorili smo o tem, da bi lahko morda več govorili o tem eh, modalnem eh, preskoku. Mislim, da moramo nekoliko bolj tudi subvencionirati samo pripravo načrtov mestne mobilnosti. Prav tako pa moramo poiskati nove inštrumente za to, da bi lahko vprašanja povezana z mestno mobilnostjo vključili tudi v druge mestne politike. Komisija je govorila o tem, da je stvari potrebno popeljati naprej z uporabo inštrumentov, ki so že v veljavi oziroma ki jih že imamo na voljo. Mislim pa, da bi vendarle morali pogledati, ali morda ne bi lahko uporabili tudi novih, dodatnih, predvsem finančnih inštrumentov. Problem eh, mobilnosti v mestih eh, je aktualen v mnogoterih interpretacijah tega pojma in mislim, da nam bo ta akcijski načrt pomagal reševati probleme mobilnosti v številnih mestnih okoljih v večini naših držav članic. Hvala lepa, Sir Albert. Z tudi najboljše želje in pa čestitke odboru regije. Besedo pa ima gospod Groš. Hvala lepa, gospod eh, predsednik komisiji. Se zahvaljujem za predstavitev stališča v zvezi z njihovim predlogom. Prav tako pa bi se rad zahvalil predstavniku odbora regije, kajti tu v razpravi smo izpostavili nekaj zadev, ki so tudi zdaj bile izpostavljene. In načelo subsidijarnosti je za nas pomembno načelo. Čeprav, to je zdaj moja osebna pripomba, se žal subsidijarnost uporablja tudi zato, da se na evropski ravni nič ne zgodi. In to, po mojem mnenju, ni ravno najboljša uporaba načela subsidijarnosti. Tako da upam, da bo v tem primeru subsidijarnost vodila do pozitivnega učinka. Druga pripomba. V zadnjih letih ugotavljam, da tam, kjer Evropska unija ne daje denarja in ne posega na zakonodajni ravni, vse skupaj ostaja pač eh, zapis nekih želja na papirju in tega si ne želim za ta dokument. Če ne bomo jasno določili ciljev, o obliki se bomo še pogovarjali in če ne bomo tudi jasno pokazali, s kakšnimi sredstvi bomo vse skupaj podprli, potem bomo tukaj sedeli ure in ure in o tem razpravljali, morda bomo tedne in tedne pisali lepe študije, ampak ne bomo pa na koncu naredili nobenega koraka naprej. Od nas pričakujejo tudi konkretno podporo. In zato menim, da bi poleg odbora regij morali vključiti tudi naš odbor za regionalno politiko v Evropskem parlamentu, kajti tudi to je lahko zanimiv partner, ki ima eh, tudi dostop do uporabe smernic za koriščenje strukturnih skladov in eh, tukaj mislim, da mesta vsekakor igrajo pomembno vlogo in upam, da bo v prihodnje sredstva, ki bomo uporabljali v strukturnih skladih ali kakorkoli bomo že temu rekli v prihodnje, Eh, lahko bolj uporabljali tudi za področje mobilnosti. Zdaj, ali bodo to sredstva, ki eh, bodo potem namenska sredstva z uporabo eurovinjete, to zdaj ne vem, danes še ne moramo gibati, ampak eh, vsekakor bi bilo zanimivo upoštevati dejstvo, da bi celotno temo mobilnosti v mestih lahko povezali z nekoliko širšo razpravo. Še ena pripomba kar zdaj subsidijarnost, moramo zagotoviti tudi določeno doslednost, koherenco. Eh, prej ste govorili o modal shift, o tem eh, mod, modalnem preskoku ali o somodalnosti ali kakorkoli bomo temu govorili in potem o ozelenitvi transporta in tako naprej. O vsem tem mislim, da eh, moramo govoriti v tem dokumentu tudi na neki enotni liniji. Mislim, da stvari na področju mobilnosti v mestih ne moremo razumeti drugače kot sicer na drugih eh, področjih transportne politike. Torej, substijarnost ja, vendar ne kot izgovor za to, da Evropa nič ne stori. Kot drugo, potreba je poiskati konkretne programe in tudi zelo konkretne vire sredstva, tudi nove eh, vire, če bo potrebno. In kot tretje, je treba eh, zagotoviti tudi siceršno doslednost s politikami na drugih področjih. To, kar je pred nami, predstavljeno kot akcijski načrt, je po mojem mnenju na določenih področjih eh, dovolj obširno zajeto, na nekaterih ne dovolj. To, kar se mi zdi najpomembnejše, takole po črto je, eh, kaj bomo kdaj in kako izvedli. Torej, zadeva ne bo zgolj eh, teoretična, ampak da bomo konkretno zapisali, kakšne cilje želimo do kdaj doseči. To je to, kar bi rad izpostavil, zato se mi zdi sodelovanje z odborom regije zelo dobro in eh, upam, da bomo tudi na področju drugih uh, vprašanj, ker pogosto sodelujemo, ko gre naprimer za mesta in regije, ki so neposredni partneri tudi za nas in naše politike, da bomo tudi tam lahko poglobili naše sodelovanje in to uh, mislim, da je lahko služi kot dober zgled. Uh, torej, da ne izgubimo uh, odbora regije izpredoči tudi tukaj v parlamentu, kajti tudi odbor regije ima določena sredstva, ki pa jih eh, eh, mi pač nimamo na voljo. Hvala lepa. Matijas, gospod Telka Dravi, Said. Hvala lepa, predsednik, hvala tudi komisiji in eh, predstavniku odbora regij. Ne bi zdaj ponavljal, zakaj je tako pomembno, da imamo akcijski načrt na to temo redno v zadnjih letih smo o tem razpravljali, zelo nas veseli, da zdaj načrt imamo. E, še posebej nas veseli, da je v veliki meri ta načrt upošteval naše predloge, predloge kolega Savarija in tudi drugih. Odziv komisije je sicer bil nekoliko zakasnel, obljuba je bila, da bo to pripravljeno do konca lanskega leta, ampak pustimo to zdaj ob strani. Kar pa zdaj va relevantnost samega načrta, to pa bo odvisno od tega, v kolikšni meri bo odbor uspel tudi dejansko uh, spoštovati svoje obljube, ki jih je podal. Pogosto ukrepi niso dovolj kvantificirani, tudi ne dovolj uh, natančno opredeljeni, tako da, kot je dejal gospod Groš, tudi jaz upam, da bomo lahko določili jasne praktične cilje in tudi roke, do katerih naj bi te cilje dosegli. Na ta način potem mislim, da se bomo lahko lotili dejanskega praktičnega dela eh, na tem področju. Kar se mene tiče in kar zadeva prvo fazo, mislim, da bi morali prioriteto dati predvsem razvoju sistema za izmenjavo najboljših praks in zamisli, kajti kar nekaj mest je, ki izvajo uh, testne, pilotne projekte in na druge načine skušajo izboljševati svojo mobilnost, to eh, narediti bolj trajnostno in okoljsko vzdržno. In če želimo to zagotoviti, potem naj bi na podlagi tega akcijskega načrta seveda tudi imeli zanesljive kakovostne informacije. O tem smo že govorili tukaj tekom zadnje razprave. Potrebujemo zanesljive statistične podatke da lahko na njihovi podlagi izvajamo sploh ustrezne primerjave in da so lahko tudi naše ocene vplivov dovolj pomenljive. To je povezano še z vzpostavitvijo nadzornega odbora ali eh, opazovalnice observatorija za mobilnost v mestih. Komisija predlaga nek virtualen observatorij te vrste v prvi fazi. To je morda lahko pameten prvi korak takšna virtualna mreža lahko predstavlja dober prvi korak, vendar mora biti to organizirano na takšen način, da bodo mesta to mrežo sploh uporabljala, da bo ta mreža za njih enostavno uh, uporabna in da bodo v njej tudi na voljo informacije. Torej, treba bo tudi informirati sama mesta, da jih bomo obvestili o tem, da je tukaj inštrument, ki obstaja, na podlagi katerega jim komisija lahko pomaga, in da se lahko na ta način tudi učijo iz izkušenj drugih mest. Tako da bi me kar zanimalo, kaj komisija namerava storiti na tem področju, kako nameravajo zadevo sprožiti, kajti kot razumem, naj bi s tem začeli že letos. Potem imamo naslednjo vrsto ukrepov z področja financiranja, mm, spodbujanja uporabe novih tehnologij. To se mi zdi je drugo pomembno področje, kjer Evropa lahko zagotovi neko dodano vrednost. Kar zadeva možnosti financiranja, ja, kot rečeno, možnosti je veliko, e, stvari je treba nekoliko uh, bolj uh, oklestiti v smislu same strukture, uh, mesta tudi ustrezno obrestiti o tem, kakšne možnosti imajo za pridobitev evropskih sredstev. Mobilnost mislim, da mora stati više na našem seznamu prioritet. Naprimer, ko bomo govorili o prihodnji finančni perspektivi, mislim, da bi morali biti bolj proaktivni pri tem, da bi mobilnosti dali oziroma zagotovili večjo izpostavljenost. Kar zdaj v raziskave in standardizacijo novih tehnologij, tudi tukaj mislim, da moramo razviti neko dosledno poenoteno vizijo potrebno bo sodelovanje med eh, generalno direkcijo Tren in drugimi generalnimi direkcijami znotraj komisije. Eh, no, s tem pa bi tudi zaključil. To mislim, da so tiste ključne naloge, tiste ključne prioritete. Seveda jih je še kar nekaj drugih izpostavljenih tukaj. Bi pa komisijo tudi prosil, mm, oziroma vprašal, kako se bo ta akcijski načrt spremljal leta 2012 ste omenili kot rok za srednjeročni pregled, ker boste ugotovili, ali želite nov akcijski načrt ali ne. Vse lepo in prav, ampak v sedanjem akcijskem načrtu podajate nekaj podrobnosti v smislu, kaj boste počeli letos, prihodne leto, leta 2011 in tako naprej. In mene zanima, kako nas boste obveščali o zatečenem stanju glede posameznih ukrepov, ki jih tukaj predlagate. Leta 2009 naj bi z nekaterimi ukrepi že začeli, z drugimi leta 2010. Torej, pomembno je tudi, da vemo, da smo obveščeni o tem, kdaj so določene stvari stekle in postale realnost. Morda bi se lahko dogovorili, da nam vsaj enkrat, če ne dvakrat letno, eh, tukaj v odboru poročate o trenutnem stanju in o posameznih ukrepih, ki ste jih že sprožili, tako da bo ta odbor imel staren upogled v dogajanje. Hvala lepa, gospod Meissner. Ja, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem v imenu skupine Alde, eh, komisiji za to poročilo in tudi odboru regiji za njihovo predstavitev. In tukaj se lahko kar navežem na to, kar je dejal kolega. Pomembno je, da podamo konkretne predloge znotraj tega fiskalnega načrta, in to predloge, ki jih bomo znali tudi ustrezno skomunicirati, ne le nam, ampak tudi vsem eh, ostalim upletenim, da bomo dejansko lahko mobilnost bolj razvili na podlagi tega, ki se skrbi, da to je konec koncev namen. Vi pa izpostavila še nekaj zadev. Najprej eh, trajnostna mobilnost, o kateri je bilo govora. Eh, ta trajnostnost je nekaj, kar se običajno povezuje z okol, okoljevarstvom, tudi to je pomemben vidik in mislim, da mora prometna politika vsekakor upoštevati tudi okoljske in zdravstvene vidike. E, ampak pri trajnosti je pomembno še nekaj drugega. Namreč je treba upoštevati, kako se družba spreminja in kakšne so zahteve, kar zadeva mobilnosti, mobilnost posameznika. Mobilnost ni le predpogoj za delojoč notranji trg v najširšem smislu v Evropi, ampak tudi znotraj posameznih držav je to pomembno, zato da se eh, zagotovi ustrezen življenjski status eh, ljudem. Glede na to, da se eh, struktura prebivalstva spreminja, imamo demokratični eh, premik, zdaj vse več eh, starejših, imamo tudi vse več ljudi z omenjenimi gibalnimi sposobnostmi in tudi to je komisija izpostavila in to je pomembno, da se to upošteva in da se tudi na teh področjih poda konkretne predloge. Se pravi, kaj se da izboljšati na področju mestnega prometa za osebe z omenjenimi gibalnimi sposobnostmi. E, zelo enostavne stvari, kako oblikovati vozne rede, da bodo tudi eh, invalidne osebe lahko imele dostop do teh podatkov. Tukaj so enostavne stvari kot velikost pisave in pa osvetlitev voznih redov, To je zelo konkretna zadeva, ampak to mislim, da so stvari, ki jih lahko upoštevamo v teh praktičnih primerjih najboljših praks, kajti na ta način bomo lahko mnogo več naredili ravno na področju uh, izvajanja oziroma uveljavljanja ukrepov za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Še ena zadeva, ki je tudi za mene pomembna in o tem uh, spoh ni bilo um, izrečene besede v vašem ustnem poročilu, čeprav je to zajeto v pisnem poročilu. Eh, gre za sistem ITS, kjer naj bi zagotovili ne le eh, boljšo pretočnost prometa, ampak tudi boljšo varnost v prometu, da bi zmanjšali število eh, mrtvih in ranjenih v prometnih nesrečah. In še posebej v mestih to lahko predstavlja pomemben problem in tudi na to mislim, da je pomembno opozoriti in to je pomemben element tega akcijskega načrta, se pravi, da Eh, nam uspe izboljšati statistike na tem področju. In s tem v zvezi me zanima, kakšno ulogo igrajo modeli kot Open Space, ki so že bili eh, preizkušeni na nekaterih mestih. Seveda niso to modeli, ki so mm, izvedljivi v vseh mestih, ampak če imamo določene modele, ki so se eh, preizkusili in ugotovili smo, da ti modeli lahko prispevajo k boljši prometni varnosti in tudi ne vplivajo negativno na prometno pretočnost, kot so nekateri eh, menili, vsaj ne negativno. Tako da zanima me tudi, kakšno ulogo igrajo ti modeli. Hvala lepa. Hvala, gospa Lichtenberger. Ja, hvala lepa. Ta predlog open space modelov, to je morda nekaj, kar bi lahko v Bruslu izprobali, kajti nekaj bi moralo stvari izboljšati tukaj odločilno vprašanje na področju mobilnosti v mestih je subsidijarnost. Vedno znova se vračamo k temu. E, najbolj pridna v narekovajih in aktivna mesta e, pravijo, ja pustite nas primeru, saj znamo. E, vsi ostali pa pravijo tudi, da so tako ali tako že zelo razviti in da imajo vse zelo, zelo dobro urejeno pri sebi doma. No in tukaj subsidijarnost potem kar naenkrat postane velika ovira. Kako bi potem zagotovili, da ne bomo tiste, ki so resnično inovativni in pridni in uveljavljajo in razvijajo nove modele, eh, nekako vlekli nazaj, tisti, ki pa nimajo interesa eh, za to problematiko, zmotivirati, da bi tukaj začeli kaj početi. To je tisto ključno vprašanje, po mojem mnenju. Mislim, da je. Eh, ta celoviti svežen dober in zato se zahvaljujem komisiji, ampak brez konkretnih ciljev, brez konkretnih rokov se ne bo nič spremenilo. To je tisto, kar mene skrbi. Tisti, ki so že zdaj nekoliko zadaj, bodo uh, to svojo eh, zamudo še naprej vzdrževali, ne bojo jo nadoknadili. Če naj bi torej reševali probleme v mestih, potem je treba reševati probleme v mestih uh, Eh, povsod v Evropi, da bodo vsi državljani imeli kaj od tega, ne le tisti v tistih mestih, ki so tako ali tako že eh, v ospredju in so razvili zelo kakovostne modele. Ključni problem za me torej je, kako nam bo uspelo kljub subsidijarnosti in eh, s pomočjo subsidijarnosti prepričali tiste, ki nič ne počno ali ki sprejemajo napačne ukrepe, da bodo začeli sprejemati prave ukrepe, da se sploh uh, uh, začnejo s tem okvarjati v prvi vrsti. Uh, In tukaj me zanima, kaj ima komisija v mislih, kaj bi lahko na tem področju storili, kaj ti za to konec koncev tudi gre. Če, vam, če bomo zgolj izpostavili dobre primere, potem zadeva ne bo ne vem kako dolgo funkcionirala, kajti vsako mesto, ki sprejema neke ukrepe, bo reklo, ja, eh, posod drugot v svetu bi to lahko eh, delovalo, ampak eh, pri nas v spodnjem dupleku pa to pač ne bo šlo. To bo vsako mesto reklo samo zase če jih bodo državljani silili v neke ukrepe. Kako jih torej zmotivirati, kako eh, te stvari rešiti, da bomo vsaj en korak morda naredili naprej v pravo smer. To mislim, da je ključno vprašanje. Če ne bomo imeli jasnih ciljev, če bomo imeli popolnoma odprto metodologijo, Eh, če ne bomo imeli jasnih rokov, potem mislim, da ne bomo naredili prav veliko in tudi leta 2012 potem ne bomo mogli ugotoviti, ali smo kaj dosegli ali ne. Ključni programi na področju prometa so v mestih in zato mislim, da bi tukaj, po mojem mnenju, morali biti morda nekoliko bolj ambiciozni. Hvala. Hvala lepa, gospa Foster. Yeah, thank you, Hvala lepa, predsednik. Ja, zelo zanimiv dokument je tole. Zdi se, da s tem dokumentom želimo rešiti kar naenkrat vse. In to se bojim, da je nerealno. No, iskreno povedano, to sem prebirala in kar nekaj te vsebine je enake razstrani, ki smo jih imeli v tem odboru pred desetimi leti, glede mobilnost v mestih in tako naprej. In jaz menim, da tukaj gre za vprašanje subsidijarnosti in nekako ne nasprotujem sodelovanju. Vsekakor je to potrebno in eh, imamo tudi posamezne regijske odbore, ki se sestajajo, ugotavljajo, kaj dela, kaj funkcionira v tem mestu, kaj ne funkcionira v onem. Ampak ne vem, kaj naj bi z vsem tem sploh uh, dosegli, kajti številni argumenti tukaj so zelo stari argumenti, ampak kljub vsemu. In ko tole prebiram, ne bi rada bila kruta, ampak tukaj so določene zadeve, ki me res uh, popolnoma presenečajo kot rečeno, ja, sodelovanje na vsak način, ampak ko tole prebiram, na eni strani vidim, da komisija pravi, ja, gre za vprašanje subsidijarnosti in to priznavamo in, in, in um, povdarjamo, po drugi strani pa želi biti komisija potem vključena kar v vse in ponuja partnerstva, kar je lepo in prav in nimam nobenega problema s partnerstvom. Ampak kaj to potem sploh pomeni? Kam, kam nas to pelje? Poglejmo si temo ena na strani štiri integriran pristop potrebujemo ne le za razvoj transportne infrastrukture in tako naprej. Ja, to vemo. To sploh v prvi vrsti počnemo, ko govorimo o načrtovanju. O tem je govora na lokalni ravni. Torej, kaj sploh hočemo? To je tako tako že nekaj, kar je eh, v domeni lokalnih oblasti in nacionalnih vlad. Potem na peti strani, eh, ukrep 3, kot ste dejali, so tudi drugi odbori tukaj vključeni, ampak tukaj je zapisano, da komisija podpira, in to ne govorim lahkih besed, razvoj partnerstev za zdrava okolja in da bo v kontekstu svojega dela na področju javnega zdaja preučila tudi strategijo za implementacijo eh, ustreznih ukrepov z področja prehrane, okolja, preprečevanja raka in tako naprej. Ali se spohajam, kaj tukaj prebiram? Uh, Pred seboj imam dokument, ki naj bi zadeval mobilnost v mestih. Govorimo o tem, kako priti iz točke A do točke B v nekem mestu in to je ključnega pomena za ljudi, ki živijo v mestih in res ne vem, kakšno zvezo ima to s tem. Res ne vem. Še ena stvar. In to izpostavljam zakaj? Zato, ker me te stvari skrbijo. In mislim, da je pomembno imeti dobro razpravo o tem, kakšne ukrepe sprejemamo, zato da bi dosegli napredek kar zadeva eh, določene pristojbin in izračun. izračune. Na strani sedem, sploh ne vem, da imamo regulativni odbor za uh, vozniška dovoljenja. Torej, tukaj naj bi nam razlagali, kako se učiti voziti, da ne bi porabili preveč goriva. Ja, prav, ampak to, to je tako, kot eh, da, da nas bo neka, neka babica tukaj popeljala skozi življenje za roko. Ne vem. Zdi se mi, da je ta zadeva nekoliko narobe zastavljena. Sedaj imamo lahko razpravo o subsidijarnosti in o sodelovanju in tako naprej, ampak tukaj nikako ni jasno, kaj so sploh naši cilji. Mislim, da mi vsi vemo, kaj hočemo. Vsi vemo, kaj hočemo doseči, ampak eh, tega dokumenta, iz tega dokumenta ne razbiram, kaj naj bi dosegli. To naj bi bil akcijski načrt, ampak eh, to lahko vsakomor pomeni nekaj drugega. In ko pridemo na odbor za promet, kje je tukaj naša vloga na področju prometa, ki je morda ne izvajamo in kar bi morda že bilo v neki direktivi, kot direktiva ITS ali pa direktiva o, o tovornem prometu, kajti imamo kar nekaj predlogov direktiv, kjer skušamo reševati te probleme. Tako da tukaj moram reči, da ne razumem popolnoma določenih zadev in nisem izpostavil tega, kar sem izpostavil, ker bi se mi zdelo smešno, ker ni. Ampak res me zanima, kaj naj bi vse skupaj eh, v tem dokumentu sploh bilo. Hvala. Hvala lepa, podpredsednik Vandalen. Hvala lepa, predsednik. Tole vprašanje subsidijarnosti je zelo pomembno vprašanje, vsekakor. In lahko samo dodam k temu, kar dejala gospa Foster, da o tem nismo govorili le pred desetimi leti, ampak eh, v poznih osnestih sem eh, sedel tukaj le v teh sedežih zadaj, ko sem bil asistent in eh, celo takrat je bilo govora o tej istih zadevah. To je bila naša prva razprava na to temo in govore je bilo o tem, kako je to povezano s subsidijarnostjo. In ko govorimo o subsidijarnosti, je zelo pomembno, da smo v Evropi kar se da previdni. Kajti ključnega pomena je, da zagotovimo izmenjavo najboljših eh, praks in to bi lahko storili na določeni platformi, morda celo z uporabo interneta. Nisem tako zaskrbljen kot gospod, gospa Lichtenberger glede tega, kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo, kajti na lokalni ravni v državah članicah imamo zelo kompetentne ljudi in če bodo ti lahko na tej platformi Eh, videli, kakšne so tiste najboljše zamisle, ki jih uporabljajo v drugih mestih, potem bodo lahko v svojem mestu zadevo mm, tudi uvedli s pomočjo svojih županov, s pomočjo svojih mestnih svetov, eh, te zadeve rešili. Strukture v mestih me ne skrbijo, ne vem kako, kajti na srečo mi v Evropi nimamo prav veliko uh, mest z uh, zelo strmimi spetinami, kot San Francisco, naprimer. Večina mest v Evropi je dokaj ploskih, vsaj na nizozemskem, no, in eh, za nas to ni tak problem. Zakaj to omenjam? Zato, ker bom kot nizozemec vsekakor zagovarjal uporabo koles v mestih. V mnogo mestih se s kolesom pride hitreje do, do cilja kot s kakršnim koli drugim prometnim sredstvom in mislim, da s pomočjo lokalnih oblasti lahko spodbudimo državljane k eh, bolj razširjeni uporabi koles. Torej, izmenjava najboljše prakse je ključnega pomena in mislim, da je zadeva potem treba prepustiti lokalnim oblastem. Hvala lepa, gospa Utman, izvolite. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo, jestli ještě mohu. Uh... Mrs. Hoodman, if you could hang on a minute for Mrs. Prostite, če lahko sama dopolnim nekaj na tej temi. Prihajam z mesta, kjer sem. Rada bi vam povedala nekaj o svojih izkušnjah. Prihajam iz kraja, ki je bil veliko let kraj, ki je sodeloval v Evropskem tednu mobilnosti. Uh, Mm, različna mesta so tukaj izvajala bolj ali manj izolirane projekte, ki so se potem razširili po okolišu in mislim, da bi bilo dobro obiskati tiste kraje, ki imajo boljšo motivacijo. Žal je realnost taka, da so po samiznih mestih bolj zavezani politiki, bolj prizadevni politiki, obstajajo kraji, kjer ljudje želijo izboljšati položaj, druge pa ne. In to je realna situacija, ki jo opažamo. In vidimo pa, da obstajajo tudi želje po večji integraciji. Pri tej temi mislim, da brez denarja ne moramo storiti ničesar. Govorili smo o tem, da potrebujemo jasne cilje in uh, roke. Seveda uh, potrebujemo pravilna orodja, da bi lahko pritegnili več naložb v infrastrukturo. To je bistvenega pomena. Ne nazadnje je infrastruktura med državami članicami zelo različna. Zato sem zelo naklonjena temu, da bi okrepili instrumente za financiranje, tako da bi lahko stimulirali skupni sistem javnega prevoza, kolesarjenja in vse druge alternative uporabi ja, zasebnih avtomobilov. Gospa Hutma, zdaj pa ste vi na vrste, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in najlepša hvala za to razpravo. Najprej bi želela reči in povedati, da seveda komisija rade volje pride sem, koliko krat je to potrebno, enkrat, dvakrat na leto in tukaj poročati o napredku, ki smo ga dosegli pri tem akcijskem načrtu. Kot drugo, me zelo veseli, da je gospod Kadruji omenil sodelovanje z drugimi generalnimi direktorati, kajti dejansko je to tema in doseg, pri katerem so tako pri pripravi in kot pri izvajanju sodelovale različne službe komisije in veliko veselje nam je to bilo. Veliko smo delovali tudi z ljudmi pri regionalnem razvoju, ki imajo veliko izkušenj pri uporabi strukturnih skladov in veliko izkušenj imajo tudi z uh, urbanim razvojem. Tesno smo sodelovali tudi s kolegi iz eh, sektorja za zdravstvo, okolje, energetiko, inteligentnih eh, transportnih sistemih. Eh, to so vsi kolegi iz Generalnega direktorata za promet, za transport. In seveda tudi smo sodelovali s kolegi iz raziskav in razvoja, saj uporabljamo finance in sredstva iz okvirnega programa. Večkrat ste omenili subsidijarnost. Tukaj bi pojasnila, da subsidijarnost ne pomeni, da komisija ali Evropska unija ničesar ne počneta. Mislimo, da je ustrezno orodje v tej situaciji, ker so najbolj odgovorni tukaj lokalni politiki, ki poznajo njihovo mesto, tako da je naše orodje pravzaprav spodbuda. Komisija želi v prvi vrsti spodbuditi mesta, da bi ukrepala v smeri, bodi si politik na področju podnebnih sprememb, okolja, zdravja, boja proti zastojem, izboljševanja učinkovitosti prometnega sistema po Evropi in potem želimo podpirati tudi tiste, ki želijo prek financiranja, informiranja, uh, prek podatkov, statistike, izmenjave najboljših pla, eh, praks sodelovati pri teh naporih eh, in pri tem akcijskem načrtu. Skratka, prek vseh instrumentov, ki smo jih že omenili. Presenečena sem, ko menite, da ukrepi niso zelo konkretni, morda niso zelo podrobno opisani, ampak kot veste, gospod predsednik, ima je komisija omejena na določeno število znakov pri objavi tovrstnih sporočil in pri tako omejenem prostoru poskušamo vključiti čim več podatkov. Seveda pa vam z veseljem podam več informacij, tudi um, individualno, če bi želeli več vedeti o posameznih ukrepih in akcijah. Nekateri ste omenili, da so ti argumenti stari, da niste prebrali tukaj nič novega. Uh, seveda komisija se ne sedaj loteva tega področja prvič. Uh, mobilnost v mestih je nekaj, kar um, je na naših mizah od leta 1990, ampak sedaj, kar je novo, je, da vse te ukrepe, ki jih izvajamo in ki jih bomo še izvajali na tem področju, sedaj postavljamo v nek okvir. Mislim, da je bilo zelo dobra vaja, da imamo ta koherenten okvir, v katerem so zbrane vse politike in vsi ukrepi za delovanje na tem področju. Resnično mi je žal za vse težave pri razumevanju, ampak žal mi je, da se pojavljajo v angliški različici, ki je izvorna različica tega besedila. Skratka, angliško besedilo bi moralo biti bolj ali manj jasno. Bi se pa upravičila bralcem nekaterih drugih jezikov, kajti vem, da je bilo s prevajanjem nekaj težav, vsi popravki še niso bili storjeni in žal vseh jezikovnih težav še nismo rešili. Mislim pa, da naj bi bila angliška različica dokaj razumljiva, tudi običajno je to izvirna različica. Glede kolesarje na hoje in javnega prevoza smo bili resnično pozorni na te alternativne načine. In trije projekti, ki sem jih najavila v svoji uvodni predstavitvi izmed šestih, so bodi si v celoti posvečeni kolesarjenju ali hoji ali pa kolesarjenju hoji in javnemu prometu. Torej, tudi to je del naših prioritet. Potem ste zastavili vprašanje glede oseb z, zmanjšanjo, eh, z omejeno mobilnostjo. Tukaj bi vas opozorila na ukrep 5 in informacije o potovanju bo, in vozni redi bodo na voljo tudi slepim, kot je omenjeno pri šestem ukrepu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Hutman. Mislim, da ste si danes zaslužili svoj kruhek, kot rečemo, kajti kar dvakrat ste nam morali pojasnevati stvari. In s tem zaključujemo dnevni red odbora za promet. Sledi sestanek koordinatorjev ob 15 čest peto, tako da zaenkrat prekinjam ta sestanek do 15 čez peto. Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli, tudi gospodu, ki zastopa odbor regi. Koordinatorji pa se tukaj sestanejo torej ob 5 uri in 15 minut.